gospod predsedujoči so the session is resumed uh, i would like to inform you that the president has received uh, rad bi vas obvestil da je predsedstvo dobilo obvestilo o izvolitvi gospe Bett uh, za poslanko v evropskem parlamentu in da to velja od 19. naprej. Tako da jaz želim dobrodošlico, da zasede, pri tem, ko zasede svoje mesto v parlamentu. Dobrodošli. Sedaj nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in besedila ki so bila sprejeta, so sedaj na voljo. Ima kdo kakšno pripombo o tem? Ne. Torej je zapisnik v tej obliki sprejet. In z, na zasedanju bomo sedaj obravnavali naslednjo točko na dnevnem redu in to je Eh, tematska razprava, celovito evropsko izobraževanje v totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina na njo. In rad bi člane obvestil, da v tej razpravi eh, ne bo postopka catch the eye, torej ne bo proste razprave, tudi prošen za modri karton ne bomo sprijemali. In Zato dajem takoj besedo za štiri minute gospodu Kovačevu v imenu stranke ELS. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovana ministrica, dragi kolegi. Letos praznujemo trideseto obletnico od padca totalitarnih režimov v vzhodni Evropi. In zato je pomembno poudariti ta skupni vidik evropske zgodovine in obsoditi vse totalitarne režime eh, v 20. stoletju. Fašizem, nacizem, komunizem, vse skupaj je treba obsoditi, predvsem pa se moramo naučiti iz naše zgodovine, ki je vplivala na eh, ljudstva tako v zahodni kot v vzhodni Evropi. Vladina prava in spoštovanje človekovega dostojanstva in svobode sta bistveni načeli. In z učenjem o preteklosti je treba preprečiti širjenje sovražnih idej v evropski družbi. O tem smo že govorili pred desetimi leti in po desetih letih pa žal takšne razprave, kot jo imamo danes, lahko nismo imeli, to danes ugotavljam. In zato mislim, da moramo s to razpravo ponovno začeti. Trenutno namreč ne delamo dovolj za to, da bi presegli duhove iz preteklosti. E, nacionalizem in populizem se širita ravno zato, ker e, ni dovolj o zaveščenosti o preteklosti ter o e, preteklih totalitarnih režimih. E, Mladi ljudje so nezadovoljni z negotovo gospodarsko situacijo in eh, neenakostmi na socialnem področju. To daje moč skrajni desnici za eh, širjenje svojih idej. In zato je zelo pomembno, da zgodovinski spomin ohranjamo in eh, na tem se morajo učiti tudi današnji politični predstavniki. Ne smemo iskati preveč preprostih rešitev za kompleksne probleme, saj to vodi v propagando in v kampanjo, ki ni dovolj informirana, ki e, obuja duhove e, totalitarizma zaradi nepoznavanja grozot, ki so jih ti režimi zagrešili. V nekaterih državah se pojavlja nostalgično obujanje duha stalinizma, ampak izobraževanje bi moralo imeti pomembno ulogo pri tem, ko ozavešča in širi informacije o preteklosti. Pomembno je, da bi mladi povsod po Evropi imeli možnost učiti se o posledicah in o mm, grozotah eh, totalitarnih režimov iz 20. stoletja. Zato je treba storiti vse, kar je v naši moči, da se lahko ohrani svobodo in um, razumevanje uh, teh zgodovinskih pojavov. Ob 20. obletnici evra uh, Eh, je treba še in še poudarjati, da je tako evro kot Evropska unija odgovor na mm, totalitarne režime, ki so povzročili na milijone nedolžnih žrtev in ogromno trpljenja. Danes se moramo zavedati, kakšne grožnje prinaša pomanjkanje zgodovinskega spomina in zato mora izobraževanje prevzeti vlogo, pri uh, ohranjanju našega skupnega evropskega projekta, zato da ne bomo v prihodnosti žrtve neznanja in nepoznavanja. V imenu sveta ima besedo gospa Čiot. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, tema današnje razprave se dotika same srčike naše unije in njenih načel. Avtoritarni in totalitarni režimi v Evropi v, zadnjem, v prejšnjem stoletju ostajajo temno poglavje naše zgodovine. Naša unija temelji na skupnih vrednotah in splošnih načeljih, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic. Uh, cilj Evropske unije je spodbujanje in ohranjanje eh, teh pravic, eh, ki pa so pred velikimi izzivi v zadnjih letih. Na srečo mlade generacije niso trpele zaradi totalitarnih režimov, se pa sedaj postavlja, eh, pojavlja tveganje za omajanje teh skupnih vrednot, ki pa so Eh, temeljni kamen za mir v Evropi ter za demokracijo v naših družbah, ki jo je treba ohraniti in stalno vzdrževati. Danes smo pred mnogimi izzivi zaradi katerih je naša odprta družba v nevarnosti. Ksenofobija, nacionalizem, diskriminacija, dezinformacije ter e, nasilna radikalizacija so samo nekateri od teh pojavov. In če um, želimo popolnoma razumeti to, kar se dogaja v sedajnosti, je bistvenega pomena tudi razumevanje preteklosti. Uh, pomanjkanje poznavanja preteklosti Evropske unije je uh, tudi nevarno. Zato uh, morajo ljudje poznati in imeti možnost ustvarjati mnenja in stališča o vrednotah, ki jih um, uh, utemeljuje Evropska unija. Treba je spodbujati medsebojno razumevanje ter sodelovanje in občutek pripadnosti. Vemo, da izobraževanje pri tem lahko igra bistveno vlogo lahko spodbuja boljše razumevanje unije, skupnih vrednot ter drug drugega. Zelo dobro se zavedamo, da je eh, pristojnost Evropske unije na področju izobraževanja omejena in da so države članice povsem odgovorne za lastne izobraževalne sisteme ter učne programe. Vseeno pa Evropa gleda v prihodnost in skuša svoje državljane in še zlasti mlade pritegniti k agendi, eh, ki temelji na skupnih vrednotah. In zato mi verjamemo, da lahko prebudimo in eh, spodbujamo občutek pripadnosti. Eh, Ta zaveza, ta zauzetost je vidna v številnih političnih izjavah. Tudi svet se zauzema za spodbujanje sodelovanja na tem področju. Na vrhu v Göteborgu novembra 2017 sta bila izobraževanje in kultura izbrana kot prva tema, ki jo je treba vključiti na novo agendo um, voditeljev. Uh, zato, da se bi to področje bolj osvetlilo. In sklepi tega sveta poudarjajo, kako je izobraževanje in kultura ključnega pomena za izgradnjo vključujoče družbe. Maja 2018 je svet sprejel priporočilo o spodbujanju skupnih vrednot, med katerimi je tudi izobraževanje in poučevanje. E, temu je sledila pariška izjava e, s katero so ministri za izobraževanje poudarili pomen e, uloge izobraževanja. Zaveze iz pariške izjave so danes ravno tako pomembne, kot so bile takrat, ko je bila ta sprijeta. In eh, na nacionalni ravni moramo eh, poskušati doseči čim boljšo uporabo evropskih programov, kot je Erasmus, in kot je mm, Evropska solidarnostna enota. Eh, in druge pobude, ki lahko prispevajo k spodbujanju naših skupnih vrednot. Potrebujemo aktivne in informirane mlade ljudi, ki bodo postali odgovorni državljani in zato moramo delati na razvijanju njihovih veščin v današnji družbi. Mladi ljudje morajo razviti kritičnega duha ter razumevanje in znati um, razumeti um, pravilne informacije. Zato uh, morajo imeti na voljo zanesljive vire informacij, uh, da se bodo lažje izognili dezinformacijam in jih prepoznali. Le tako se lahko zagotovi uh, medkulturni dialog, ki bo prispeval k boljši prihodnosti stalno poklicno izobraževanje pri tem tudi igra pomembno vlogo. Zelo pomembno je naučiti se obravnavati težke in občutljive ali celo eh, problematične teme, ki pa jih zato ne smemo puščati ob strani. Učitelji eh, morajo se prilagoditi na svojo novo vlogo v vse bolj raznolikih razredih. In zato to um, je med prednostnimi nalogami našega predsedovanja, ki jih je predstavila naša predsednica vlade včeraj, tudi spodbujanje poznavanja skupnih evropskih vrednot z namenom um, zagotavljanja povezanosti v Evropski uniji ter zagotavljanja enakih možnosti in enakega obravnavanja evropskih um, državljanov ter vključevanja uh, državljanov v evropske razprave. Za konec vam lahko zagotovim, da bo ta tema ostala visoko na uh, lestvici prednostnih nalog sveta. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe komisarki Jurovi. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste to razpravo, ki je tako zelo pomembna, vključili na dnevni red. Uh, učenje o naši zgodovini ter analiza kompleksnih dogodkov in situacij, na katerih je nastala naša družba, je pomembno za razumevanje današnje družbe. Ravno tako eh, je to pomembno za ustvarjanje prihodnosti na naši celini. Ne smemo pa pozabiti, da je osnovna bistvena enota projekta Evropske unije ta, da se zagotovi, da se temna poglavja zgodovine ne bodo ponovila, da bomo živeli v svobodi in da je zato treba naše vrednote stalno, vsakodnevno uresničevati in spoštovati. Um, spoštovanje spomina na težke čase je zato pomembno pri zagotavljanju te prihodnosti, ki si jo želimo. In zato moramo poznati eh, zgodovino totalitarnih režimov v prejšnjem stoletju in se na nje spomniti vsako leto. Zato je bil tudi uveden 23. avgust kot dan spomina. Na totalitarizem pa se lahko um, spominjamo na različne načine. Z različnimi programi, namenjenimi evropskim državljanom, ki spodbujajo razmišljanje o m, mm, kulturni raznolikosti v Evropi ter o e, skupni preteklosti. To je zelo pomembno še zlasti ob nevarnosti porasta um, skrajnosti v sodobni družbi. Poleg tega je treba podpirati pobude, ki ozaveščajo naše državljane o holokaustu. E, številni projekti so bili izvedeni e, na to temo um, spominski kraji uh, ter um, spominski trenutki so uh, tudi bili ustanovljeni. Komisija podpira take pobude in podpira tudi raziskave na področju holokausta. Temu je namenila tudi 8 milijonov evrov v okviru projekta uh, Obzorje 2020. Na področju raziskovanja je v letih 2015 do 2017 komisija objavila cilje programa Obzorje 2020 ter podprla raziskave eh, v nekdanjih socialističnih eh, državah ter raziskave o nemirni preteklosti v Evropi. Vse to je pomembno za boljše razumevanje kulturne raznolikosti in kulturne preteklosti v evropskih državah. Eh, na tej podlagi se je vzpostavila digitalna baza podatkov o totalitarnih režimih v nekdanjih socialističnih državah. Vsi ti projekti so bistvenega pomena za podporo Eh, odprti in vključujoči eh, demokratični družbi. Namen teh projektov pa je predvsem boljše razumevanje naše skupne zgodovine in skupnih vrednot. Eh, program Erasmus Plus je tudi program, ki podpira eh, številne projekte o totalitarni zgodovini v Evropski uniji in ti projekti dajajo študentom možnost, da se neposredno učijo o preteklosti ter lahko na tej podlagi uvajajo spremembe v ehm, svojem življenju, kar je tudi cilj teh projektov. Torej, vse to, eh, bi naj bilo vključeno tudi v učne programe in v izobraževalni sistem. Države članice so se v tem sporozumele po večmesečnih um, pogovorih. Eh, vse to uh, lahko prispeva k ustvarjanju občutka pripadnosti, k uh, učenju in poznavanju uh, Eh, kompleksne kulturne izkušnje v, in zgodovinske izkušnje v naših državah članicah. Komisija je trdno prepričana, da je izobraževanje najbolj učinkovito orodje, ki lahko prepreči antisemitizem. Študija holokaust v sodobnem izobraževanju je tudi bila zato podprta in to je skupni projekt, ki je skupaj z ostalimi namenjen povečanju zavedanja o naši skupni kulturni dediščini. Zato tudi označujemo določene kraje, ki imajo posebno zgodovinsko vrednost, naprimer Siget v Romuniji in podoben kraj na Polskem. Z vsem tem se skušamo ohraniti spomin na grozote totalitarnih režimov in um, razumevanje ideološke podlage, na kateri so nastali. Razumevanje preteklosti je bistvenega pomena za to, da lahko zagotovimo boljšo prihodnost na naši celini. Najlepša hvala, gospa Jurova. Pred nami je dolg seznam govornikov, dolga razprava in zato bo moral ustrajiti na tem, da se spoštuje čas, ki vam je dodeljen za govor. In sedaj dobi besedo gospa Kalnijete. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, eh, gospa komisarka. V zadnjem stoletju eh, smo se soočili z nepredvidljivimi totalitarnimi režimi in eh, totalitarni eh, zločini se ne smejo več ponoviti in zato potrebujemo izobraževanje, eh, raziskave in naše družbe moramo narediti odporne za kakršnokoli takšno rešitev. In zato se moramo upirati radikalcem, nacionalistom in to tako na lesnici kot na levici. Eh, ti eh, ne smejo naših demokratičnih eh, vrednot vzeti za talce in ogrositi naših demokratičnih družb. Evropska unija je bila zgrajena na podlagi travme nacizma in komunizma. In v obe obe ti gibanji eh, sta se poslužili eh, populistov in zgradili najbolj eh, brutalne režime, ki sta vodili milijone ljudi v smrt. Zahodna Evropa je eh, trpela pod nacizmom, medtem ko eh, Zahodna Evropa je trpela pod nacizmom, medtem ko vzhodna pa pod nacizmom in komunizmom. Eh, danes pa mora Evropa spregovoriti z enim glasom o tej dvojni zgodovini. Evropska unija mora omogočiti dovolj sredstev za raziskave evropskih totalitarizmov in to obeh potrebujemo kulturne projekte, izobraževalne projekte, eh, vse zgodovinske arhive je treba odpreti, zato da se preveri zgodovinske laži. Prav tako je treba tudi uh, jasno izpostaviti um, povezave med populizmom, um, ehm, autokracijo, diktatorstvom uh, in totalitarizmom povsod po svetu. To vodi v um, masovne kršitve eh, človekovih pravic, naj si bo v Rusiji, Kitajski eh, ali v Iranu. Hvala lepa. Bomo nadaljevali z gospod eh, Kamerevert. Presečno hvala. Evropa je v 20. stoletju doživela Eh, zgodovino vojnih zločinov in neprava, pa tudi zgodovino eh, uspehov z ustanovitvijo EU in z padcem železne zavese in z poglobitvijo evropske integracije. Demokracija potrebuje spomine. Samo tisti, ki se zaveda preteklosti, lahko oblikuje prihodnost. Ustanovitev EU eh, in skupna obramba odprte in liberalne družbe je naok, ki ga lahko potegnemo iz najtemnejše zgodovine Evrope. Eh, Evrope. Preteklost pomaga pri najdenju rešitev za prihodnost, tem, da se zavedamo napak, da vemo, kako je do njih eh, prišlo in da priznamo tudi eh, krivdo za dejanja, ki jih sami nismo zagrešili. In imamo primere to vrstnega priznanja krivde. Vendar pa sem bila za to, da, da se zgodovino eh, tudi eh, ustrezno predstavi, vendar pa je zgodovina v interpretaciji vedno tudi eh, lahko sporna. Obstajajo zgodovinska dejstva, ki jih ne moremo tajiti, ampak kultura spominjanja, ki ne ponazarja nasproti in ki interpretira samo z ene perspektive, je nesmiselna. To samo razcepi. Potrebno je priznati,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 enostavno eh, ne funkcionira delitev na ene in druge, na vprašanja krivde in nekrivde. Teh vprašanj ni mogoče tako enostavno eh, odgovoriti. Ta kultura spominjanja bo uspešna, če bo ostal dvom pri nas eh, vseh. To pomaga tudi zoper populizem. 30 let po pacu železne zavese bi se morali spomniti tistih, ki so zase zahtevali Eh, absolutno resnico, eh, so bili neuspešni. In predsedujoči prekinja govornico, ki nadaljuje. Kolegi, res moramo spoštovati čas, kajti sicer se bo eh, razprava preveč zavlekla. Moral bom biti zelo strok glede časa. Se opravičujem vsem tistim, ki eh, bodo še spregovorili. Dvakrat sem vam eh, pustil malce več časa, ampak te napake ne bom več eh, ponovil. Gospod Škripek. Hvala, gospod predsednik. Potrudil se bom spoštovati predvideni čas za govor. Velik del poslancev tukaj je na lastni koži občutil, kaj pomeni totalitarni režim, eh, ki je 40 let vladal v velikem delu Evrope. Eh, tudi sam sem otrok eh, tega režima ki je želel oblikovati neko novo družbo. Bil sem eh, kot eh, pionirček, bil sem v mladinski organizaciji, vedno sem se čutil eh, dolžnega braniti svojo domovino, ampak ne od srca, kajti pouk je bil dogmatičen, učili smo se teze Marksa, Engelsa, Lenina, da je to pač najboljše od najboljšega, da ni Boga, prepovedali so nam sploh govoriti o Bogu in da je širitev krščanstva slaba, so rekli. In eh, zdi se mi zelo pomembno, eh, da naše mlade ljudi ozavestimo, eh, da si bodo znali predočiti te, tam, tamna poglavja zgodovine, da se zgodovina več ne bo ponovila. Eh, junaki našega časa eh, tudi danes zaslužijo eh, naš spomin. Naprimer nek vojak Jozef Gabčik, ki je v drugi svetovni vojni služil v češki vojski in je bil udeležen v atentatu na Heidricha in takrat Eh, so ti ljudje želeli ščititi eh, skupno dobro. Govornik je znova prekinjen. Hvala. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani kolegi. Eh, v naši uniji smo bili žrtva tako levih kot desnih totalitarizmov in rada bi spomnila na to, kar je Václav Havel povedal v zvezi z totalitarnimi režimi tu eh, gre za ideologije, ki ne spoštujejo realnosti, ki ne spoštujejo eh, življenj. Eh, ideologija nadomesti pamet in realnost se identificira zgolj z močjo. Če ne bomo razumeli svoje zgodovine, vključno z našo zgodovino razsvetljenstva, potem bo ta nevarnost še obstajala moramo se poslužiti vseh eh, eh, sredstev eh, izobraževanja, kulture in tako dalje, da preprečimo takšno ponovno izgubo razuma, ki ga predstavljajo totalitarni režimi. Demokracija je ranljiva, tako kot človeški spomin in moramo jo ohraniti, moramo ohraniti spomin na totalitarizme, ampak to z vidika evropske zgodovine, skupne evropske zgodovine, zato da ne bomo tu zapadli v eh, neke nacionalne oblike eh, spomina. Prav tako je treba spoštovati tudi resnico, resnica obstaja. In eh, naš cilj eh, mora biti uh, veliko višji od uh, teh uh, posameznih uh, spominov. Gospod Rope. Spoštovani kolegi, spoštovana komisarka, spoštovani predsedujoči, ja, zelo pomembno je, da zlasti mlado generacijo spomnimo na grozovite tragedije, ki smo jih utrpeli pod totalitarnimi eh, režimi. Eh, v Litvi, naprimer, smo zaradi eh, sovjetske okupacije izgubili 800 tisoč so narodnjakov. Ogromno ljudi je umrlo v Sibiriji, eno tretjino vseh izgnanih. Žal pa eh, teh eh, grozovitih komunističnih eh, zločinov nismo dovolj obsodili in še vedno živimo s posledicami. Stalinizem se promovira v Rusiji in kult Stalina se idolizira povsod po televiziji, v trgovinah spominki in tako dalje. In uh, prodaja se uh, tudi to primerjavo med Stalinom in Hitlerjem. Gospod Hontis. Eh, hvala, gospod predsednik. Mnenja sem, Eh, da je današnja razprava zavajajoča. Eh, ne ukvarjamo se za današnjimi problemi in vprašanji mladih in izobraževanja. Dan danes so stvari take, da se izobraževanje napada in zato obstaja nevarnost, da izobraževanje ne igra pomembne vloge. Neoliberalni politiki v Evropi so prispevali k temu, eh, da je izobraževanje fragmentirano pretirano, privatizacija se zdi, da rešuje vse probleme. Obstaja podfinanciranje izobraževanja, izobraževalni sistemi so postali slabši. Današnja razprava je tesno povezana z kakovostjo izobraževanja in ne smemo pozabiti, da obstaja teorija ekstremov in mnogi poskušajo novo pisati zgodovino in na ta način eh, razlagati nekatera dejstva, eh, ki eh, se v nekaterih državah uporabljajo zoper leve stranke. No, naprimer Nemčija. Tu so reparacije in nič se ne zgodi. In kaj je ta nauk, ki ga lahko damo naprej, drage kolegice in kolegi? Izobraževanje v Grčiji je danes nova tarča napada. Malo sredstev je na voljo za izobraževanje eh, in to ne koristi ne izobraževanju, ne eh, pa tudi ne drugim potrebam naše družbe. Eh, mm, kolegi in učeči v Grčiji sedaj poskušajo doseči svoje pravice. No, morate vedeti, da tisti, ki se ne, uh, ničesar ne naučijo iz zgodovine, jo bodo ponovili. Vem, uh, da uh, je izobraževanje pomembno, ampak izobraževanje se lahko uporablja tudi za propagando in bojim se, da bo Evropska unija to uporabila kot uh, dodatno propagando za svoj obstoj. Uh, in eh, na ta način eh, bo um, eh, spremenila patriotske državljane v neke grde nasprotnike tega projekta. Ne bomo se borili uh, proti populistom s populizmom. Zakaj so populisti nekaj slabega takrat, ko eh, govorijo o tem, česar nočete slišati? Prav tako me skrbi tudi to, kar se vse čas ponavlja in sicer, da je EU eh, v Evropi zagotovila 75 eh, let miru. Komunikacija in sodelovanje sta pomagala, ampak Ne izključite pa tudi vloge Združenih narodov, američanov, um, NATO in ja, tudi jedrskega orožja, uh, zaradi katerega je vojna uh, popolnoma nemogoča. Prosim, zaupajte državam članicam, da bodo odločile o tem, kaj je najbolje za njihove otroke. Uh, zaupajte v nacionalne izobraževalne sisteme in ne mešajte političnih motivacij z izobraževanjem. Gospa Arnotu. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, zgodovina eh, totalitarizma in njeno poučevanje je eh, pomembno in sama sem zelo protikomunistična, zato to podpiram. Ampak Ko govorimo o tem, istočasno, ko milijoni evropejcev eh, trpijo zaradi eh, migrantov, zaradi prihodov eh, teh ljudi, se je treba ukvarjati z drugimi vprašanji. In Prav to se lahko naučimo tudi iz zgodovine totalitarizma. Trenutna tendenca eh, Evropske unije danes je neke vrste mehek totalitarizem. Eh, imamo um, propagando v eh, šolah in pa tudi um, pravosodno in policijsko nasilje proti vsem tistim, ki si uh, prizadevajo za nacionalne interese. Boriti se moramo tudi proti temu uh, mehkemu evropskemu totalitarizmu in obraniti vse tiste, ki se proti njemu borijo. Gospod Papadaki, za eno minuto. Milate periodo klerotizmu. Eh, govorite o totalitarizmu.